gospod predsedujoči nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo kdo ugovarja ne tako da je zapisnik sprejet predsednik